Um, glasovanje pa bo jutri ob 18. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je e, poročilo kolegice Foster o izvajanju zakonodaje o enotnem evropskem nebu. Kolegica Foster ima besedo 4 minute. Hvala, gospod predsedujoči. Ne more biti dvoma o tem, da je 2012 ključno leto za izvajanje projekta um, o enotnem nebu. Eh, Evropska komisija je izdala sporočilo, da je potreba, potrebno ukrepati in tudi v svojem poročilu opozarjam na to in tudi odbor za promet v juliju je podprl moje poročilo. Um, veliko je omejitev za enotno nebo in veliko je še izzival pred nami. Eh, vidno več je zračnega prometa v Evropi, to je dobro za rast, ampak so pa težave z zmogljivostmi v številnih državah članicah. Moramo preprečiti eh, operativna ali varnostna tveganja zaradi večjih prometnih tokov, če ne bomo posodobili tehnologij. Koristi popolnega izvajanja eh, zakonodajo o enotnem nebu so jasne in jih ni mogoče zanemariti. Eh, to bi ustvarilo več kot 300 tisoč novih delovnih mest in prihranilo 50 milijonov ton CO2. In eh, zračni promet bi posta, postal bolj učinkovit in bi bil tudi bolj konkurenčen na svetovni ravni eh, in bi ohranil eh, tržne deleže. To gre za, dobro, za dobre poslovne razloge. In že samo zato bi morali eh, um, zagotoviti učinkovitost zračnega prometa, kar je dobro za delovna mesta, za okolje. In v času krize se je treba zavedati gospodarskih prednosti. Ta pozitiven očinek uh, eh, bi uh, bilo čutiti povsod v Evropi med proizvajalci, družbami, pa tudi turističnim na področju turizma predsedujoči. Uh, Eh, optimistična sem, da bi šlo za delovna mesta, ki eh, z visoko usposobljenostjo in dobro plačana. Eh, kontrolori letenja bi postali bolj mobilna delovna sila v bolj avtomatizirani industriji, lahko bi prodajali svoje storitve pa vsem svetu in um, delali v zelo inovativnem sektorju, torej bili bi uh, kos 21. stoletju. Eden največjih problemov je, je fragmentacija, razdrobljenost eh, in ustvarjanje funkcionalnih blokov poteka zelo počasi. Zato je treba poslati državam članicam jasno sporočilo. Ti države članice so pred desetimi leti podpisale ta projekt, ko smo se se lotili te zakonodaje in države članice, ki so se v zadnjih letih pridružile Evropski uniji. V Evropi smo eh, vodilni pri razvoju tehnologije in moramo zagotoviti, da bodo naša podjetja od tega profitirala. Pomembno je, da sodelujemo s sosednjimi državami in tudi z vojaškim sektorjem, da bomo zagotovili, da bodo naši sistemi na svetovni ravni interoperabilni. Finančne naložbe spremembe v enotne evropsko nebo so bile precejšne in zato je treba sprejeti ustrizne ukrepe, da bomo lahko požili eh, koristiti jih eh, naložb. Gospod predsedujoči, želim povedati ob koncu naslednje. Dovolj mi je poslušati samo o problemih, zakaj če se ne moremo storiti, čeprav smo pripravljeni najti rešitve. Eh, razen tega konkuriramo tudi z državami v sponu v Aziji, Južno, Južni Ameriki in tako naprej. Ali bomo kos tem izzivom ali pa ne, bo odvisno od nas. Eh, evropske države ne smejo samo zavlačevati. Eh, komisija ima podporo Evropskega parlamenta, da izvede sankcije proti državam članicam, ki ne spoštujo sprejetih obveznosti. Komisijar Kallas danes ni tu, ampak na vsak način imajo popolno podporo pri tem. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospa kolegica Foster. Prehajamo na postopek Catch the Eye in besedo dajem kolegici Basescu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Hvala, gospod predsedujoči. Evropski zračni prostor mora postati čim bolj učinkovit. Oporaba zakonodaje o enotnem nebu, mora seveda zagotoviti tudi varnost. To bo prineslo bistvene koristi, tako kar zadeva eh, gospodarsko rast, kot tudi ustvarjanje delovnih mest, pa tudi za okolje. Torej, z, dopolnitev enotnega neba bo privedla do eh, trajnostnega zračnega prometa. Na vsak način je treba zagotoviti, da se to izvede čim prej. Potrebujemo storitve na visokem nivoju, predvsem v sedanji situaciji, ko je zračni eh, promet v eh, porastu. In razen tega potrebujemo enotna pravila v vseh državah članicah in zato je sodelovanje še kako pomembno. Hvala kolegici Basescu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 veliko, veliko potnikov, ki so trpeli zaradi izbruha vulkana na Islandiji. Bil je skrajni čas, da se oblikuje enotno evropsko nebo. E, Evropa to nujno potrebuje. In kaj ugotavljamo dva in pol leti kasneje? E, sedimo v slepi ulici. Enotno evropsko nebo je še vedno utopija. težko je vse skupaj oblikovati tehnično, pa tudi politične voljeni. E, ne glede na počasnost in e, na mirno e, opuščanje delovanja, gre za nacionalne egoizme, simboli ne zadoščajo v projektu enotnega evropskega neba. To je projekt, eh, ki je zelo pomemben za evropsko integracijo. Hvala, kolega Danilis. Obrigado. Kolega Ferrera. Hvala. Projekt eh, enotnega neba je od vsega začetka povezan z liberalizacijo zračnega sektorja, zračnega prometa. Uh, Torej, ne gre predvsem za javni interes, temveč predvsem za ustrezno upravljanje zračnega prostora v interesu velikih družb in tudi monopolov, ki se razvijajo na tem področju. E, to, kar je bilo predlagano kot enotno nebo v zadnjih letih, pravzaprav nima ustreznega temelja. E, e, delovna mesta, varnost, okolje. Torej, eh, to je možno, eh, če je vse bolj urejeno in ne tako liberalizirano. Seveda nas čaka še nekaj korakov za dopolnitev enotnega eh, neba, ampak treba je zagotoviti eh, suverenost držav članic za nadzor eh, svojega zračnega prostora kajti ne gre samo za komercialne interese, temveč tudi za okolje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 kritizira, da je prišlo do prevelikega zavlačevanja pri delu Evropske komisije. In mi v Evropi zato izgubljamo, kajti eh, lahko bi ustvarili eh, veliko več delovnih mest. Ne smemo pozabiti, da je potrebno prestrukturiranje, da, je, da bi novi program imel kumulativni učinek na eh, BDP v višini 419 milijard eh, evrov, da bi bil prihranek 50 milijonov ton CO2. -ja. Pri tem ne smemo pozabiti na učinkovitost stroškov in to je možno doseči samo za boljšo izobraženostjo zaposlenih. Danes eh, moramo v srednji Evropi računati s tem, da eh, poprečna plača dosega samo polovico zahodnega eh, nivoja. Kolegica Tikal. Hvala, gospod predsedujoči, za realizacijo enotnega neba. Je treba izvesti ukrepe na področju varnostnega, varnosti zračnega prometa, predvsem pa je treba zagotoviti enotna pravila pri vsem tem, če pomislimo na programe kot so Galilejo eh, in tako naprej. Treba je videti, da se moramo držati predvsem tudi eh, rokov za izvajanje ukri, eh, zakonodaje o enotnem nebu. Ehm, uvedba Cezara bo privedla do bistvenih prednosti. Eh, čas letenja se bo znižal za 10 odstotkov, razen tega ne bo toliko odpovedi letov in tudi znižale se bodo cene eh, letalskih kart. Mislim, da je treba vključiti vse, eh, vsa letališča, tudi regionalna letališča, kajti ti lahko prispevajo k znižanju opremenitve zračnega prostora. Hvala kolegici Tikau za zaključek postopka KHTI, kolega Miholasik. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Európsky vzdušný priestor patrí z viac ako 700... Hvala, gospod eh, predsedujúci. Európsky zračný prostor je zelo obremenjen, med najbolj obremenjenimi po svetu. In to naj bi se do 2030 podvojilo. Zato se izhaja iz tega, da če eh, bo eh, uveden sistem o enotnem nebu Cesar pravočasno, potem bi v 27 državah članicah to zelo pozitivno vplivalo na BDP 419 milijard evrov in več kot 300 tisoč delovnih mest bi bilo ustvarjenih in 50 milijonov ton CO2 prihranjenih. To so parametri, ki dokazujejo, da se moramo boriti za enotno Evropsko nebo. Hvala, Hvala kolega Mikolašiku. Postopek HDA je s tem zaključen. Za zaključek razprave dajem besedo še komisarju Pibalksu gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Eh, poročilo o izvajanju enotnega neba eh, prihaja ravno o pravem času, eh, kajti veliko rokov se bliža. 2012 je kritično leto za enotno evropsko nebo. Gre za štiri Torej, štiri funkcionalne bloke naj bi eh, uvedli do decembra 2012. Zato se zahvaljujem za poročilo in hvala eh, gospe Foster in odboru. Um, enotno evropsko nebo je bilo predmet, po, pogosto predmet razprav. V tej hiši pa tudi um, na vis, eh, konferenci na visoki ravni v Limasolu. Nesporn zaključek teh razprav je, da je napredek počasen in da koristi še niso v celoti uresničene in vidne. Potrebujemo eh, integriran pristop. Eh, kljub temu pa še ostaja eh, ta pristop, ki temelji na nacionalnih mejah. Letno bi to prihranilo 5 eh, milijard evrov za eh, navigacijo. Gre pred, najprej za časovni načrt. Moramo hitro napredovati z izvajanjem. Eden od razlogov je pomankanje politične volje v državah članicah. Komisija je pred kratkim poslala ministrom za prevoz eh, promit eh, pismo, v katerih jih opozarja na te obveznosti in zahtevala praktične in hitre odločitve. Komisija bo še eh, pospešila svoja prizadevanja za pravočasno izvajanje. Če je potrebno, bo komisija sprejela tudi zakonske akte eh, proti državam članicam, ki ne spoštujejo obveznosti. Drugič, kljub temu, da je bilo storjenih veliko pozitivnih korakov, moramo um, doseči bolj učinkovite rezultate. Vemo, da je treba še naprej, eh, da je treba predvsem izvesti operativne ukrepe, ki bodo zagotovili večjo uspešnost, predvsem pri vzpostavljanju funkcionalnih blokov zračnega prostora. Komisija eh, trenutno ravno pripravlja program, z ukrepi, ki bi zagotovili, um, da bi se ta projekt hitreje uresničil in da bi bile koristi um, opazne hitreje. 2013 bo pri tem tudi pomembno leto in predvsem potrebujemo tudi strategijo za bolj odločen proces pri izvajanju tega. Uh, Eh, načela, na katerih temelji eh, sedanja zakonodaja, so pravilna. Ni se treba eh, vrniti na, nek, na pripravljanje nekih osnutkov, temveč moramo pospešiti izvajanje. Seveda moramo določene stvari tudi poenostaviti in pojasniti. Lahko vas obvestim o tem, da vsi pripravljamo nov predlog za pospešitev izvajanja eh, enotnega neba. In eh, pripravljamo tudi dopolnilne pobude. Želimo okrepiti tudi obstoječo zakonodajo. Namen komisije je, da bi eh, spomladi 2013 eh, predložila ustrezne predloge. Hvala komisarju Pibalk, so razprava je s tem zaključena. Tudi to glasovanje bo potekalo jutri ob 18. uri. Gospe in gospodje, naslednja točka dnevnega reda je poročilo gospodo Baha, to je prav gotovo vrhunec.